odprt takšno sovraštvo. Namreč Evropska unija je pripravljena, da se bojuje proti takšnemu nepotrebnemu sovraštvu. Zahvaljujem se avstrijskemu kanclerju za njegovo pobudo glede Afrika, Afrike. Na Dunaju je, potekalo, eh, je potekal sestanek na visoki ravni med afriškimi državami in evropskimi državami in to je bila pomembna pobuda avstrijsko predsedstvo je večkrat izpostavilo, da brez bolj stabilne perspektive za prihodnost v Afriki ne bo vizije za prihodnost Evrope, to je jasno. Tako jasne besede iz ust predsedstva Evropske unije so seveda izjemno pomembne. Kot sem že povedal, je, bil to zelo, je bilo to zelo uspešno predsedovanje zahvaljujem se kanclerju, avstrijski vladi, veleposlanikom in drugim predstavnikom. Hvala za vaše delo, hvala za rezultate, ki ste jih dosegli, namreč na začetku predsedovanja si nisem mislil, da lahko vse to dosežemo. Hvala lepa in servus. Passiamo ai rappresentanti. Zdaj pa prehajamo na predstavnike političnih skupin. Prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Kot veste, nas čaka še slavnostna seja ob 20. obletnici uvedbe evra. Kolega Weber iz skupine LS. Predsednik Tajani, predsednik Juncker, spoštovani zvezdni kancler, predstavniki vlade, veleposlani, gospe in gospodje, dobrodošli. Tukaj sedaj govorimo o pregledu avstrijskega predsedovanja svetu. Tudi LS skupina bi se rada zahvalila, ker je ta pregled stanja odličen. Mislim, da smo dosegli več, kot smo si tukaj pričakovali v teh šestih mesecih za prihodnost Evrope. Pošteno rečeno, politično se mi včasih zdi škoda, da javnih razprav o Evropi ne vodimo o drugih temah kot o kriznih temah. Vedno govorimo o tem, kar predstavlja težave za ljudi v Evropi, pozitivnih tem, tistih, ki jih zaključimo, pa skoraj da ne omenjamo tistih, ki krepijo Evropo. To je škoda. Škoda, da je tako. Kot politiki moramo to sprejeti, ampak to predsedstvo dokazuje jasno, da je možno veliko storiti. Našteli smo že politične in vsebinske točke. Še enkrat bi rad izpostavil za politično skupino ELS temo varnost, varnostnim skladom, kar se tiče kibernetske tehnologije in tehnologije dronov, med opravilnost izmenjave podatkov varnostnih organov smo okrepili. ECRIS, eno o tem, tudi področju blagostanja, tu smo dosegli napredek, kar se tiče naložbenega pregleda v Evropi, to je pomenila točka za nas. Sporozum EU Japonska je bil sklenjen med vašim predsedstvom in potem, kar se tiče roaminga, tudi roaminga za bančne transakcije, smo imeli veliko interakcije z državljani. To je bilo pozitivno, potem pa tudi okoljsko področje prepoved plastike, rezultat glede CO2, to je dober rezultat, to se lahko sam pokaže in če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja tukaj v Evropi, kako uspešni smo, bi bilo toliko bolje. Pomembno je, poleg vsebine, spregovoriti tudi o politični razpravi, kaj ti predsedstvo mora ne samo pravljati s stvarmi, ampak tudi usmerjati in pomembne teme, naprimer prvi neformalni svet v Zalcburgu, smo govorili o zaščiti na zonanih mejah prioritizacija pri migranskih vprašanjih. To je bilo za nas ključnega pomena za ILS. E tudi za nadaljne razprave je pomembno, da vemo, kaj in kdo je na evropskem ozemlju. Potem, kar se tiče digitalnega davka, tukaj ste že pionirski glede uvedbe tega davka v Avstriji in to velja potem tudi za velike koncerne, ki bi jih najprej sedeli k temu. To je naredilo tisti čestitke. Potem je bilo to dobro za Evropo. Prav tako pa tudi razprava o vrednotah. Jean-Claude Juncker je o tem že govoril. Če smo v Evropi na celini, kjer resno razmišljamo o nasilju nad ljudi, potem moramo to narediti za prednostno nalogo. Sam sem sodeloval na Dunaju na konferenci temi antisemitizma in to, kar smo slišali, to nas mora vse alarmirati, kar se dogaja in sporočilo je seveda nikoli več. Gospod in gospodje, veliko je bilo doseženega. Čestitke za konec, pa naj povem, da je Avstrija se predstavlja kot odločna država z močno vlado. Mislim, da so tudi državljani to prezeli, da so v teh šestih mesecih bili ponosni na to, da ste bili na vrhu Evrope, da ste imeli to priložnost doseči napredek. To je bilo dobro predsedstvo, kaj ostaja. Konstruktivno sodelovanje, odločnost vodenja in volja po konsenzu, da bomo šli naprej. Hvala lepa Sebastianu Kurcu in hvala lepa avstrijskemu predsedstvu. Naslednji na seznamu je gospa Rodriguez v imenu skupine SD. Izvolite. Gospod predsednik, gospod kancler, avstrijsko predsedstvo je začelo s pomembnim geslom Evropa, ki ščiti. Dejansko potrebujemo takšno Evropo, ki ščiti, ki varuje. Ampak nam se zdi, da je avstrijsko predsedstvo zagotovilo drugačno Evropo. Evropo zapiranja vase, Evropo strahu, Evropo sebičnosti, kar obžalujemo. Mi potrebujemo močno Evropo z močno, jasno misijo in ambicijo. Mislim, da lahko ponudimo vso to potrebno solidarnost. Začelo se je z dramo z begunci. Lahko bi dosegli hitre rešitve, tudi ko gre za iskanje in reševanje za nudenje azila. Vendar smo se soočili ponovno z dramatičnimi scenami v sredozemlju, kar obžalujemo. Evropa mora opredeliti celovito migracijsko politiko, če želi zagotoviti učinkovito organizirano upravljanje migracij, ker migracije potrebujemo. Namesto tega pa je prišlo do blokade pri ključnih elementih nove migracijske politike. Potem se je zgodila še ta epizoda z globalnim dogovorom o migracijah. Tudi to je obžalovanja vredno, kajti večina držav po svetu je ta globalni dogovor podprla. V Marakešu so nekatere države Evropske unije zavrnile podpis, pri čemer jih je vodila avstrijska vlada. Tudi to obžalujemo in tega enostavno ne moremo razumeti. To pomankanje ambicij in solidarnosti pa je povezano tudi z našimi državljani. Poglejmo si Evropski socialni stebr. To je najpomembnejša pobuda, kar jih imamo. Avstrijsko predsedstvo bi lahko tu doseglo rezultate. Veliko hitreje, ko gre za celovite svežen direktiv in uredb, ki jih potrebujemo za izvedbo socialnega stembra. Nismo razumeli, zakaj avstrijsko predsedstvo ni želelo opraviti razprave na ministerski ravni, sejo ministrov ste prestavili. Mislim, gospod kancer, da bi morali besede končno prevesti v dejanja. Potem pa so tu še pomembna pogajanja o večletnem proračunu. Da, seveda moramo poskrbeti za sredstvo, da se bomo lahko soočili z novimi izzivi in da bomo izpolnili svoje obljube tudi na področju kohezije. Na zadnjem Evropskem svetu je bila sprejeta odločitev, da bo končni dogovor sprejet šele jeseni. To je prepozno. Veliko regij bo zaradi tega trpelo. Obstajajo pogoji, ki nam omogočajo, da sklenemo temeljni sporazum še pred to časovnico. Ne razumemo, zakaj avstrijsko predsedstvo ni želelo predstaviti bolj ambiciozne časovnice, da bi lahko tudi ta pogajanja zaključili. Imeli smo še eno priložnost eh, in sicer v okviru reforme evroobmočja. Leta in leta že čakamo na to. Rešitve so na mizi. Blizu sporazuma smo, sporazuma, ki nam bo omogočil, da vzpostavimo dokončno tudi bančno unijo in da spostavimo proračun za evroobmočje. Vsa monetarna območja na svetu imajo svoj proračun. Ponovno, avstrijsko predsedstvo je glede tega oklevalo. Čeprav gre za ključni delež v mozaiku, ki nam bo omogočil, da oblikujemo stabilno evroobmočje in da presežemo vse razlike, ki so se pojavljale v tem kontekstu. Davčno vprašanje. Potrebujemo nov davek na digitalne storitve. Čim hitreje bi morali doseči dogovor s tem v zvezi. Moram reči, gospod kancler, da po našem mnenju avstrijsko predsedstvo ni izkoristilo ključnih priložnosti, ki jih je imelo za to, da bi oblikovalo močnejšo Evropo, ki jo potrebujemo. Soočamo se z valom novih zamisli ki pozivajo k zapiranju vase, k sebičnosti, uveljavlja se ekstremna desnica. Ko smo soočeni z vsem tem, pa imamo izbiro, ali bomo popuščali in sklenili zavezništvo z vsemi temi akterji, ali pa bomo ponudili pravo, celovito alternativo, kako oblikovati ambiciozno, močno Evropo. Za nas, socialdemokrate, je to ključnega pomena. Resnično verjamemo, da se moramo podati v novo fazo, ki bo privedla do novih vodstvenih struktur v Evropi. Hvala. Prosim, Hvala lepa v imenu skupine EKR, gospod Zahradil. Hvala, gospod predsednik, gospod drugi predsednik, gospod kancler. Nasplošno gledano je bilo avstrijsko predsedstvo dobro organizirano, dobro oblikovano, učinkoviti ste bili zato ker je Avstrija seveda dobro delujoča država. Veliko vprašanj ste pokrili, naj na hitro izberem par vprašanj. Začel bom seveda z migracijami in varnostjo. Moram reči, da je bilo prav osvežujoče videti malce drugačna stališča strani predsedstva in tudi strani kancelstva, kot smo bili vajeni v preteklosti. Zelo jasno ste navedli tisto, kar številni politiki niso želeli izreči na glas, namreč, da Evropa ni niti pripravljena, niti ne želi sprejemati stalnih tokov migrantov, ker bi to vplivalo tako na našo varnost, kot tudi na notranjo koherentnost družb v Evropi. Podali ste predloge in rešitve, naprimer, izboljšali ste šengenski. Mejni zakonik, sistem vstopa in izstopa, z obema predlogoma bomo lažje upravljali migracije, se lotili zakonitega priseljevanja. Mislim, da so vašemu sporočilu zelo dobro prisluhnili in ga zelo pozitivno sprejeli v osrednjem delu Evrope v višegrajskih državah. Zelo pomembno je, da države članice dosežejo soglasje, ne pa da se uveljavljajo arbitrarne rešitve, kot je naprimer ta zelo neposrečena schema preseljevanja, ki jo je izbrala komisija. Zaradi tega je prišlo do najhujših sporov med vzhodom in zahodom, med starimi in novimi državami članicami. Upam, da je zdaj ta predlog umaknen z mize. Ena od vaših prednostnih nalog je bila tudi, da zagotovite blagostanje in pa konkurenčnost evropskega gospodarstva, še posebej s pomočjo inovacij, digitalizacije. Prav ste imeli. Pri nas sicer kultura zagonskih podjetij, podjetij dobro deluje, ampak veliki akteri prihajajo izven Evropske unije. Mi bi morali storiti več za zagonska podjetja, za male in srednje velika podjetja, odpraviti je treba trgovinske uvire. Rad bi vam čestital tudi zato, ker ste uspeli zelo hitro ratificirati prostotrgovinski sporazum z Japonsko. S tem smo oblikovali največje prostotrgovinsko območje, pokrivamo 30 odstotkov globalnega BDP-ja, kar zadeva ostala pogajanja, ki še potekajo s Singapurjem in ostalimi, pa upam, da bodo tudi čim hitreje zaključena. Dobro je, da parlament in komisija zaključujeta svojim delom in da ne odločata o državah članicah oziroma o komisiji v naslednjem mandatu. Področje zonanih odnosov je bilo za vas precej obremenjujoče, ne bom se poglobljeno spuščal v to, lahko povem samo to, da je bilo avstrijsko predsedstvo pragmatično, ne ideološko, niste bili predsedstvo velikih sloganov, ampak predsedstvo, ki dosega rezultate. To je dobra novica, kajti končno je prevladal zdrav razum in to je tisto, kar tudi moja skupina skuša uveljaviti v tem parlamentu. Hvala. La parola all'onorevole Telici. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine ALDE gospod Stelička. Gospod kancler, ne vem, ali boste sploh lahko še prenesli dodatne čestitke, ampak kljub temu bi rad povedal, da je bilo vaše predsedovanje učinkovito. Uspešni ste bili, avstrijsko predsedstvo je izpolnilo vse svoje namere. Ampak sam vedno vsako šestmesečno obdobje obravnavam ne kot vprašanje uspešnosti predsedstva, temveč kot vprašanje, kako uspešna je bila Evropska unija, kakšen napredek smo kot unija dosegli, ne glede na to, kdo je predsedoval uniji. Mislim, da je to treba izpostaviti, zato ker še vedno govorimo o Evropski uniji 28, morda jutri 27 držav članic, kjer predsedstvo sicer igra pomembno vlogo, ne more pa doseči čudežev, lahko pa doseže veliko. Bilanca stanja, kot sem rekel, je dokaj dobra. Če pa govorimo o številu trialogov, strinjam se, da je tudi to znak učinkovitosti avstrijskega predsedstva. Ampak dajmo pogledati zakonodajne akte, ki smo jih sprejeli. Ali je res to tista prava zakonodaja, ki nam bo pomagala pri doseganju prednostnih nalog, ki ste si jih zadali? Tri ste si zadali. Zgolj en primer. Skupaj z soporočevalko Angeliko Nibler smo se ukvarjali z kibernetsko varnostjo. Rezultat nikakor ni slab, dober je. Moram tudi reči, da kljub nekaterim manjšim konfliktom, ki smo, imeli, ki smo jih imeli z vašim veleposlanikom, kar je del običajnih trialogov, še vedno ni prišlo do spremembe pri načinu razmišljanja v državah članicah. Pri kibernetski varnosti imamo vedno prav, kaj s tistimi, ki se sklicujejo na pristojnosti in vsemi ostalimi. Najšipkejši člen V verigi Evropske unije pa so običajno države članice. Pomembno je seveda, kakšno zakonodajo uspemo izvajati v praksi, na kaj so države članice pripravljene, kako vzpostavimo kompromis z našimi pravimi ambicijami. Konkurenčnost, digitalno področje, da, tudi tu smo dosegli precejšen napredek, ampak istočasno, če bi imel možgane, pa nimam tako učinkovitih možganov, no, bi verjetno, če bi bil zelo inovativen in razvil neko aplikacijo, odpotoval v Silicijevo dolino, ne bi ostal v Evropski uniji, zato ker nekaj ni povsem dobro spostavljeno v okviru evropskega sistema. Lahko bi tu in tam storili kaj tudi na boljši način, naprimer, ko gre za notranjo varnost. Strinjam se z vami, da ste ubrali uravnotežen pristop, ampak dajmo si priznati, še vedno obstaja blokada v svetu pri številnih odprtih predlogih. Danes se ne soočamo s krizo, soočamo se s problemom in ko bo nastopila kriza, bomo spet imeli hude težave. Potem proračun. Tudi tu je bil dosežen velikanski napredek, odkljukali ste vse kvadratke, ampak vprašanje je, ali ste vse te kvadratke tudi učinkovito zapolnili. Gospod Zahradil pravi, da bi moral ta vprašanja obravnavati naslednji parlament. S tem se ne strinjam. Nas so izvolili za celoten mandat. Pa naj on sam potem pojasni eh, kmetom na področju kohezije, zakaj zaostajamo, zakaj vse skupaj vpliva tudi na poslovanje. Proračun, ki ga skušamo še vedno sprejeti, no to je kritična pripomba Avstrije, mimo grede, pa ni realističen. Sam sem proti nesmotrnemu trošenju denarja. Prilagoditi pa se moramo novim izzivom. To je dejstvo. Ne moremo nadaljevati z delom, če ne bomo spremenili politik. Proračunska sredstva pa je treba povečati. Sicer pa mislim, da ste opravili odlično delo. Kot Evropska unija pa še nismo opravili naloge. Pri nekaterih vprašanjih nismo izpolnili pričakovanj državljanov. Hvala lepa. Zdaj pa predsednica skupine Zeleni, gospa Keller. Hvala lepa. Žal se ne morem pridružiti vsem hvala. Predhodnikom, kaj je ostalo od avstrijskega predsedstva, to se sprašujem. Veliko zakonodajnih predlogov ni dosegel napredka, so obtičali svetu. To, kar je resnično ostalo pri ljudeh in pri nas v zadnjih šestih mesecih, pa je najprej blamaža, kar se tiče Putina, plesa in padanjem na kolena in potem tudi politične kaprice, ki jih je avstrijsko predsedstvo celotilo, kar se tiče migracijskega pakta. To je že res sramotno. Avstrijsko predsedstvo se je odločno mesece pogajalo o tem paktu, zelo veliko držav je bilo združenih, in je upravilo veliko dela. Torej. Potem, kasneje, pa samo odmahne z roko in reče, no, to je hudičevo delo in tega ne spreme. Namesto, da bi iskali smiselne rešitve, ste polemizirali in polarizirali. Sami ste se postavili v nacionalisto-konzervativni krok, kot tudi Orban in Trump. In gospod Kurc, s tem ste škodovali vsem, celotni Evropski uniji. In to še ni dovolj. Tudi vsem ste jasno pokazali, da vaša vlada ne upošteva skupne evropske zakonodaje. Drugače si ne moremo razložiti, da ste sredi predsedstva sklenili, da boste diskriminirali državljanke in državljane EU pri socialni politiki in boste posegli in znižali socialne prispevke družinam, čeprav ste vedeli, da kršite evropsko zakonodajo. Stare vlade čakajo kaj se bo zgodilo in s tem to vlajšali. No, dobro, na dobri strani pa ni toliko pozitivnega. Boj proti utaji davkov, tu ste napredovali in tudi pri zgornjih mejah CO2, pri avtomobilih, tukaj ste žal tudi samo pomagali nemški avtomobilski industriji in potem skupni evropski azilni sistem, tu se žal ni nič zgodilo, niti pri Frontexu, celo pri Frontexu ni bilo napredka, to ste odložili. To pa so bile prednostne naloge avstrijskega predsedstva. Vseeno pa moram reči, v boju proti plastiki smo dosegli napredek in rada bi izredno pohvalila zelo dobro delo vaših uradnic in uradnikov. Še prav posebno pa se mi zdi največja prilebitev avstrijskega predsedstva to, da ste na klimatski konferenci v Katovicah dobili prvo nagrado za fosil dneva. Čestitke! In potem pa imam več upanja, če pogledam na Avstrijo, če se ogledam civilno družbo v Avstriji, veliko ljudi se angažira, se zanima za politiko, gredo na ulice proti desnici, proti rasizmu in proti kratenju socialne države. Upamo, da bo tudi na evropskih volitvah tem ljudem uspelo, kajti Evropa potrebuje konstruktivno odprto Avstrijo, celotna Evropa potrebuje tako civilno družbo, ki jo imate vi, ta odločen glas za družbeno kohezijo in proti delitvam. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu skupine GUE NGL, kolega Papa Dimulis. Kancler Kurz, se upravičujem, ampak razočarati vas moram. Sam se ne strinjam z tem vzdušjem v dvorani, ko vam vsi izrekajo čestitke. Mislim, da je škoda, da EU, avstrijsko predsedstvo ni podpisalo migracijskega dogovora v Marakešu. 150 držav je podpisalo ta sporazum. Šlo je za res zmeren, skromen sporazum. Vi ste tudi pisali ta sporazum. Zato me resnično zanima, Zakaj ste osramotili Evrop Evropsko unijo na tak način? Zakaj ste nas osramotili s tem, ko ste zavrnili podpis tega sporazuma? Pa nisem sam edini, ki bi imel tako mnenje. Nisem zgolj eden z levice. Tudi gospod Juncker je izrekel enako mnenje, čeprav je bil morda nekoliko bolj diplomatski, ker je pač del vaše politične skupine. Skratka, ničesar niste storili na področju evropskega socialnega stebra, ničesar niste storili, ko gre za reformo Dablinskega svežnja. O tem smo se v Evropskem parlamentu s komisijo dogovorili že davno tega, pa vi zadeve blokirate. Potem EDIS, Evropski sistem za zajamčene vloge. Tudi tu ste samo brcali ničesar konkretnega storili. Evropska bančna unija ostaja nedokončana. Tudi ko gre za obdavčanje naprimer digitalnih velikanov, se ni zgodilo nič konkretnega. Pri večletnem finančnem okviru je bila vaša naloga ta, da zbližate stališča, da se doseže dogovor še pred evropskimi volitvami. Če ne bomo sprejeli odločitve s tem v zvezi, to pomeni, da se bo evropsko gospodarstvo poslabšalo. Tako da se bojim, da je vaša vlada, ki sodeluje z ekstremno desnico v okviru vladanja, tista, ki ovira zadeve. Mislim, da se vzpostavlja res ponesrečen precedenčni primer. To, da vi ovirate prost pretok ljudi po Evropi oziroma v vaši državi, bi se uspelo razširiti tudi drugot po Evropi. Svet naj bi odločal soglasno, komisija tudi. Evropski parlament in komisija podpirata tudi sporazum, ki je bil dosežen o dogovoru v zvezi z imenom Makedonije, ampak nažalost smo v zadnjih letih bili priča zelo redkim tovrstnim uspešnim primerom. Ciprasova vlada pa je res odločena, da bo ta sporazum sprejela v Atenah, čeprav smo priča tudi demagoškemu ravnanju strani Pasoka in nove demokracije. Vse to pa je v nasprotju stališči skupin ELS in SD v parlamentu. Hvala lepa. Hvala lepa za skupino EFDD, kolega Mojcen. Spoštovani predsednik, predsednik Juncker, Bundeskancler Kurz. Najprej troje pozitivno za zapisnik. Prvič, zemlja se še vedno vrti, drugič, ni še več vojn in tretjič, EU še naprej, kot običajno, birokratizira še naprej. In to kljub premjeri. Tako imenovani desni populisti so prvič sodelovali v vladi, ko je prevzela predsedstvo Evropske unije. To kaže, da se v Evropske unije kar nekaj spremenijo in to precej drastično. Evropska unija, dan danes, je drugačna, kot je bila pred avstrijskim predsedovanjem. Kaj ti? Imamo še, ne, še eno novost. Prvič se predsedstvo ni čutilo zavezano biti na vrhu tistih, ki centralizirajo Evropo. Sodelovali so, vendar pa centralizacije niso spodbojali. Noben primer tega ne kaže boljše kot obravnava migracijskega pakta Združenih narodov. Mi iz AFD smo to temo že zgodaj uvrstili na dnevni red. Ampak upam si trditi, da mesece dolgo ta razprava ne bi bila tako dominantna, če ne bi Avstrija pod svojo turkizno modro vlado tako odločno bila proti migracijskemu paktu. Avstrija je pogumno izstopila iz množice nekritičnih pritrevalcev Evropski uniji in so omogočili to razpravo. Hvala lepa za to, gospod zvezdni kancler Kurz. In zato menim, da avstrijsko predsedstvo torej nekoč bo pomenilo premik pri zgodovini Evropske unije. Ne želim biti seveda edini, ki je opazil to. Taka eh, manjša upornost pomeni več profila za predsedstvo in prepričan sem, da bodo avstrijskemu primeru sledila tudi naslednja predsedovanja, ko bodo skušali podati svoje podarke. Gospod in gospodje, malo upora proti še obstoječi ureditvi EU ne pomeni, da ste proti Evropski, ravno nasprotno, če ne rečete kar eh, vsemu ja in amen, to ni samo uh, možnost, temveč tudi dožnost držav članic. Tako lahko ukrepimo institucionalni okvir Evropske unije. Končno potrebujemo odgovornost, ki se prezema in ki deluje. Ne pa, da se samo podrejamo super državi EU pod vodstvom parlamenta in komisije. Ta ne, pripričan sem, bomo v prihodnosti večkrat slišali. In to bo dobro za Evropo. To sedaj eh, tudi že unaprej napovedujem. Hvala lepa za pozornost. Gospod Vilimski, v imenu skupine EFDD. Gospod predsedujoči, kot Avstrijec bi najprej želel lepo pozdraviti našega kanclerja in nam prenesel prošno, da tudi ostale člane avstrijske vlade, vsaj kar zadeva eh, tudi ostalim članom svoje vlade, izreče zahvalo za vse, kar so naredili v okviru tega predsedstva. Predsedovanje je bilo zelo. Eh, učinkovito in vzorno in vsi tisti, ki danes iščete dlako eh, v jajcu in poskušate očrniti avstrijsko predsedstvo, bi rekel naslednje. Gospe in gospodje socialni demokrati, v vaši skupini sedijo tudi romunski socialdemokrati. Če se ozrete proti eh, Romuniji, kjer potekajo postopki proti vodilnim zaradi korupcije in eh, drugih nepravilnosti, mislim, da nikakor niste. Eh, v takem položaju, da bi lahko sodili drugim. Eh, In še nekaj bi eh, želel povedati. Eh, Svobodnaška stranka je bila tista, ki je v Avstriji so odločala o največjem povračilu, ki se je kdaj zgodilo v Avstriji. In eh, tako v Izraelu kot v ZDA ta model danes velja za najboljšo prakso. In ne glede na to, kako občutljiva je ta tema, eh, prosim, da eh, nas ne obkladate z očitki. Nakratko pa bi se odzval še na to, kar je povedal predsednik komisije. Rekel je, da ne razume, zakaj Avstrija ni pristopila k paktu o migracijah pojasnilo je posebno enostavno. Zato, ker v Avstriji obstaja demokratična večina v vladi, v parlamentu, eh, ki eh, želi še naprej sama oblikovati svojo migracijsko politiko in eh, se to ne želi pristopiti k deklaraciji, ki naj bi bila nezavezujoča, pa vendarle na vsaki točki zahteva od podpisnikov, da se k nečemu zavežejo. Torej, eh, Avstrija ni želela pristopiti k temu, ker bi bilo to eh, v nasprotju z odločitvami naših najvišjih sodišč in bi bila to za nas napačna pot. V času evropskega predsedstva, eh, avstrijskega predsedstva je bila v spredju tudi subsidijarnost, potekal je velik kongres v Bregencu, ki eh, je pravzaprav oblikoval nadaljno pot za Evropsko unijo in eh, Eh, res se zauzemamo za to, da bi eh, v čim večji meri odločali na nacionalni ravni, kajti tam so odločitve boljše kot na nadnacionalni ravni. Avstrijsko predsedovanje je bilo odlično in upam, da bo služilo kot vzor za vsa naslednja predsedovanja. Še enkrat hvala Avstrijski zvezdni vladi. Hvala lepa, besedo dobi gospod Ojazdovski v imenu nepovedanih poslancev. Hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Čestitke kanclerju eh, Kurcu za proevropsko in hkrati pragmatično predsedstvo. To je primer tega, da je praktičen pristop k evropskim zadevam bolj koristen pristop kot strategija, ki stremi k miselnosti vse čas eh, več in vse več integracije. To je dober pristop, se pravi, varstvo okolja. Eh, varstvo našega trga pred internetnimi giganti, vse tisto, kar je gospod kancler v svoji predstavitvi izpostavil. In ta razlika v razmišljanju se kaže tudi tekom razprave z predsednikom komisije, tako kar zadeva migracijsko politiko, kako tudi kar zadeva druge vidike. In zdi se, da je več naklonjenosti avstrijski liniji, kajti Pomembno je, da je solidarnost z migranti zastavljena realno. Komisija je pred nekaj leti naredila veliko napako, ko je šlo za določitev kvot za porazdelitev oziroma prerasporeditev migrantov in to je pomenilo veliko pad zaupanja v evropske institucije in porast populizma. Tako da tu moramo biti previdni, mi moramo voditi kar se da solidarno politiko, predvsem pa realno eh, politiko in zato mislim, da je pomembno upoštevati izkušnje avstrijskega predsedstva z tega vidika. Rad bi tudi izpostavil pomen boja proti antisemitizmu, eh, o tem je tudi kancler govoril in mislim, da bo to dober temelj za to, da razširimo nasplošno strpnost do različnih verskih skupin, eh, predvsem tiste, ki je najbolj napadana poslom po svetu, se pravi kristijanijo. Hvala lepa. Besedo dobi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Gospod predsednik, nimam občutka, da bi bilo pametno, če bi vsemu, kar je bilo povedano, še kaj eh, dodal. Eh, kaj ti ne bi želel pravzaprav posegati v to razpravo. Še enkrat se zahvaljujem avstrijskemu predsedstvu in tisti, ki so mnenja, da eh, je primerno eh, očitati, kaj avstrijski vladi v zvezi s paktom o migracijah lahko povem samo, da nisem govoril samo v lastnem imenu, temveč v imenu celotne komisije in tudi marsikoga tu v tem parlamentu. Ocene tistih, ki menijo, da to ne sodi k demokraciji, e, torej tisti se res e, motijo. E, avstrijska vlada je pokazala veliko pragmatizma, eh, tudi pri predsedovanju in rezultati predsedovanja so taki, da bo to predsedovanje pod črto eh, v zgodovino zapisano kot posebej uspešno in zato vsi dolgujemo zahvalo avstrijski vladi in predsedniku. Kurz. Hvala lepa, besedo dobi kancler Kurz. Uh, Spoštovani gospod predsednik Tajani, spoštovane gospe in gospodje, nimam več kaj dosti dodati, lahko se vam samo zahvalim za sodelovanje, zahvaljujem se vam za eh, vaše pozitivne komentarje. Moto Evropske Evropske unije je združeni v enotnosti, ne eh, ločeni v enakosti in zato mislim, da je posem upravičeno, da imamo pri določenih zadevah različna mnenja, da tudi skupine zastopajo različna stališča. To je tisto, kar se stavlja Evropsko unijo in to se stavlja tudi naše demokratične države. Ampak vendarle je pomembno, da kljub razlikam na področjih, kjer moramo doseči napredek, to zagotovimo skupaj v Evropski uniji z 28 članicami in tremi institucijami je to pogosto zelo kompleksno, ampak zelo me veseli, da nam to vendarle na številnih področjih uspeva. Pri 53 trilogijih, pri pogajanjih o večletnem finančnem okviru in tudi na številnih drugih področjih smo vsaj v svetu uspeli doseči soglasje med državami članicami. V tem smislu se vam zahvaljujem za sodelovanje, želim vse najboljše romunskemu predsedstvu. In še enkrat najlepša hvala za vaše gostoljubje v Evropskem parlamentu. Grazie. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vso vašo angažiranost. Prekinjam senjo, sejo za nekaj minut, potem pa bomo nadaljevali za slavnostno sejo ob dvajseti obletnici uvedbe evra.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 Imela sem šest let in bila sem z babico v menjalnici. Šlo je za denar, ki sem ga dobila od zobne miške, moja prva žepnina. Spomnim se, kako razočaran sem bil, ko sem na mesto ure dobil svežen evrokovancev. Spomnim se, ko sem šla nakupovati svojo mamo, poskušala je vzeti voziček, vendar ni imela evra, tako da sem ga morala iti iskati nepovratnost procesa ekonomske in monetarne unije. Prva izmenjava mnen o morebitni izvedbi evropskega monetarnega sistema. Kako želite nalagati, eh, prihraniti svoj denar ali poslovati, če ne veste, kakšna bo cena vašega denarja? evropska valuta se bo imenovala evro. Uvedba evrskih bankovcev in kovancev pomeni enega največjih, če ne največji korak naprej v zgodovini evropske integracije. 300 milijonov evropejcev ima v žepu znak svoje pripadnosti Evropi. Delimo si skupno usodo. Euro daje potrošnikom izbiro, kot tudi fiksne cene in priložnost za mednarodno trgovanje z drugimi državami, ki imajo evro. Euro je zame pomenil predvsem svobodo na potovanjih, ko sem šla na pripravništvo v Španijo. Brez težav sem dvigovala denar. In to je eh, zelo godno, ko si mlajši od 25. Rada imam evro, kadar potujem, ni potrebno menjati denarja, eh, ni potrebno razmišljati, koliko kaj stane v tvoji valiti. Vse je bistveno in bolj enostavno z evrom. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani gostje. Danes obeležujemo dvajseto obletnico našega denarja. Evro uporablja tristo štirideset milijonov evropskih državljanov in predstavlja drugo najpomembnejšo valuto v svetu. Po zadnji raziskavi Eurobarometra trije od štirih evropejcev pozitivno ocenjujejo skupno oziroma enotno valuto. Evro je naredil naš notranji trg bolj konkurenčen, olajšal transakcije, trgovino, turizem. Tekom gospodarske krize je tudi zahvaljujoč kvantitativnemu sproščanju Evropske centralne banke, za kar se predsedniku Dragiju zahvaljujem, je Enotna valuta predstavlja ščit, ki je preprečil kolaps najbolj šibkih gospodarstv. Vendar pa je ta kriza pokazala tudi očitne pomankljivosti evra in tudi nekatere napake, ki so bile storjene pri upravljanju s problematiko državnih dolgov. Pa vendarle niso vsi prepričani v najboljše delovanje enotne valute. Tudi v tej dvorani se pogosto kritizira evro in pogosto se varčevalne ukrepe razume kot eh, zavoro, ki preprečuje eh, razvoj in rast. Kljub temu ostajam prepričan v to, da je projekt evra dober projekt. Ampak evro ne more biti cilj sam sebi. Biti mora inštrument, s pomočjo katerega ustvarjamo socialno tržno gospodarstvo s ciljem zagotavljati blaginjo in delo vsem državljanom Evropske unije. In zato je ključnega pomena, da zaključimo to zgradbo, ki smo jo začeli graditi. Bančna unija in unija kapitalskih trgov morata biti zaključeni čim prej, enako je treba napredovati tudi pri fiskalni uniji in gospodarski uniji. Ne moremo obstati nekje na pol, kajti Na ta način nas lahko nova kriza povozi. Najnovejši podatki kažejo na upočasnitev rasti in industrijske proizvodnje. Izrisuje se tveganje nove recesije v nekaterih evropskih državah. Vse več je gospodarskih in socialnih razlik med različnimi deli evroobmočja in nekatere regije izkazujejo celo 50-odstotno brezposobnost med mladimi. To je absolutno nesprejemljivo. Zato je očitno, da nam še manjka učinkovitih inštrumentov za krepitev investicij, za podporo realnemu gospodarstvu, za ustvarjanje delovnih mest in socialne ter regionalne konvergence. Zato je ključnega pomena, da sledimo zahtevi tega parlamenta, zahtevi po ustreznemu proračunu za soočanje se s temi izzivi. Moj apel je torej, da danes ta trenutek ne ostane zgolj slavnostni dogodek, temveč da se posvetimo tudi še odprtim problemom. In zato pozivam evropske voditelje, da prevzamejo odgovornost in čim prej sprožijo proces zahtevanih sprememb za krepitev evra, za ponovno vzpostavitev rasti in zaposlovanja s ciljem dati delo čim večjemu številu evropskih državljanov, kajti brez dela ni svobode, brez dela ni dostojanstva. Besedo takoj predajam gospodu Jean-Claude Trišeju, nekdanjemu predsedniku Evropske centralne banke. Izvolite, gospod Triše. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, nekdanji predsedniki Evropskega parlamenta, spoštovani predsednik komisije, predsednik Evroskupine, spoštovani predsedniki odborov za gospodarske in denarne zadeve, dragi Mario, spoštovane poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu. Počaščen sem. Spomnim se mojega predhodnika Vima Dausenberga, ki, kar je bilo v samem začetku življenja evra. Prav tako se še živahno spomnim predstavitev tu v Evropskem parlamentu v obdobju do leta 2011. To so bili vedno časi polni izzivov v Evropi. In eh, iz tega obdobja bi rad izpostavil štiri uspehe evra. Kot prvo, evro je uspeh v smislu verodostojne valute in stabilne valute. Evropska centralna banka je dobila primarni mandat zagotavljanja cenovne stabilnosti in od samega začetka je jasno opredelila svojo sposobnost ohranjati povprečno letno evropsko inflacijo pod dvema odstotkoma, povprečje je 1,75 odstotkov, kar je bistveno boljši rezultat, kot so ga izkazovale prejšnje nacionalne valute. Domača stabilnost evra se izkazuje tudi v mednarodni stabilnosti evra, to je druga najpomembnejša valuta v svetu dolarjem, za dolarjem in daleč pred tretjo najpomembnejšo jenom. Evro je izkazal izredno odpornost v najhujši gospodarski in denarni krizi po drugi svetovni vojni. Ob nastanku evra so globalne analize kazale, da bo ta enotna valuta kratko živa, da je to sicer smel eksperiment, ki se mu je treba pokloniti zaradi poguma, ampak da ne bo zdržal težkih časov. Ampak evro je dokazal, da so bile te napovedi napačne in je izkazal je izredno sposobnost obdržati se tudi v najhujših okoliščinah na mednarodni ravni. Kar zadeva trdnost evroobmočja, če skrajšam zelo dolgo zgodbo, lahko povem, da je 15 držav članic evroobmočja v času bankrota banke Lehman Brothers, še danes v evroobmočju, vključno z Grčijo, in štiri nove države so vstopile v območje evra od začetka najhujše evropske finančne in gospodarske krize po drugi svetovni vojni. In zato menim, da ne moremo drugače bolje dokazati odpornosti in moči evra. Na zadnje, kar zadeva podporo javnosti evru. Dejal bi, kot ste dejali sami, gospod predsednik, da je resnično izredno, da 75 odstotkov evropskih državljanov podpira enotno valuto za našo gospodarsko in denarno unijo, torej eno samo valuto evro in le 25 odstotkov naših državljanov nasprotuje takšni rešitvi. To je najvišja zabeležena podpora evru, odkar to vprašanje državljanom zastavljamo od ustanovitve evra. In ta podpora ljudi, kar eh, pogosto opuščajo komentarji o evru, vse to seveda zelo pomaga, pomoči, eh, zelo pomaga moči evra. Če pogledamo zadnje podatke IMF, kažem, da ni bistvenih razlik med eh, rastjo per capita v evroobmočju in ZDA. Enake podatke kaže tudi Svetovna banka. Približno enaka rast na prebivalca v ZDA in v, EU, v evroobmočju od ustanovitve evra leta 1999. Prav tako menim,